Eh, dobili besedo avtori eh, rezoluciji, najprej gospod Šluter. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Ne zgodi se tako pogosto, da smo lahko tukaj in se veselimo, da je bila ena vojna končana. Leta 2009 se je dejansko vojna končala. Leta 2010 je prišlo do nadaljnega razvoja. Sklicana je bila komisija za spravo na Šrilanki in pričeli so z eh, čiščenjem pohodnih min. Augusta je bila sklicana preiskovalna komisija, kar se tiče izginulih ljudi pa uh, prišlo je tudi do volitev v severni provinciji. Vse to je pomemben razvoj, pa vendarle so se znova nabrali temni oblaki na horizontu. Kajti hkrati so se znova pojavili konflikti, prihaja do spolnega nasilja, do grožnjam pravosodju in imamo tudi eh, nezaščitene vojne udove, eh, ki bi jih morali zaščititi. Zato bi se morala Šrilanka takoj posvetiti tem težavam. To je bistvenega pomena. Potrebujemo komisijo, ki bo zagotovila, da bodo tisti, ki so zagrešili mm, zločine na obeh stranih, pristali pred sodiščem in da se zagotovi pravica. V, UZ, v OZN je bilo predloženo poročilo, da je vse to nujno. Sicer bo OZN uh, eh, sklical svojo lastno preiskovalno komisijo. Odgovorni morajo biti kaznovani. Kajti, če nekdo postane uh, žrtev nasilja, se to la, hitro uh, pozabi, uh, če se storilci ne kaznujejo. Šrilanka mora takoj ukrepati, kajti na ta način bodo utrli pot v boljšo prihodnost. Hvala lepa.